ta mandat. Kakšna pripomba? Če jih ni, potem je mandat potrjen, sedaj pa gremo na glasovanje. Začenjamo s poročilom gospoda Cvjevki, poenostavljen postopek pristojnosti in priznavanje ter izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sledi poročilo Mulder o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive. Tudi tukaj glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Sledi poročilo Rod Parent. Posebni začasni ukrepi za zaposlenje za uh, uradnike in uslužbence Evropske unije. Gospod Lambert, uh, sam sem za, ampak nimam kartice, si bomo zabeležili, zdaj pa glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja, sprijeto. Zdaj pa nadaljujemo s poročilom Ruspah. Pristop Evropske unije k protokolu o varstvu sredozemskega morja pred onesnaževanjem. Kdo je za? Glasujmo. Kdo je proti? Vse kdo vzdrži? Sprejeto. Poročilo Kristensen ribolovne možnosti in finančni prispevek določenju sporozumov o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo ter Dansko. Glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Nadaljujemo s poročilom Kazini. Pasivna volilna pravica na volitvah za državljane unije, ki prebivajo v nedrž državah, ki niso članice. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprijeto. Poročilo Kolen Lagen. Izvajanje direktive o potrošniških kreditnih pogodbah. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Poročilo Jažoviska, pakt za socialne naložbe. Glasujemo, kdo je za? Proti? Se kdo zdrži? Sprejeto. Sledi poročilo Bove, promocija kmetijskih proizvodov in informiranje o njih. Kdo je za? Proti? Kdo je proti? Vse, kdo vzdrži, sprejeto. Poročilo Galo. Izvajanje direktive o slednji pravici. Kdo je za? Kdo je proti? Vse, kdo vzdrži, sprejeto. Sledi sporočilo Gerero Salom, sprememba člena 70 poslovnika o medinstitucionalnih pogajanjih in zakonodajnih postopkih. Poročevalec želi besedo, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zelo na kratko izkoristil bi to priložnost za to, da se zahvalim vsem poročevalcem v Senci, vsem koordinatorjem iz odbora AFKO. Vsi so me spremljali tekom tega izjemno težavnega postopka, v okviru katerega smo se zauzemali za to reformo. Bi pa rad še nekaj povedal. Sprememba tega člena začne veljati 10. decembra skladno z veljavnim postopkom, se pravi prvi dan naslednjega začasnega oziroma prehodnega obdobja. Je pa res, da bo to vplivalo tudi na tiste zakonodajne postopke, za katere pristojni odbori še niso v tem trenutku sprejeli pogajalskega mandata niti še niso oblikovali pogajalske ekipe. Hvala. Hvala, gospod Gerero. Bomo vzeli na znanje te informacije. Začenjamo z glasovanjem. Kdo je za? Kdo je proti? Vse, kdo zdrži? Sprijeto. Zdaj pa. Se opravičujem, pravi predsedujoča.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 vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 2 je brezpredmeten, torej nadaljujemo na svežen 11 in 14. Kdo je za? Proti? Vse, kdo vzdrži? Zavrnjeno. 5 in 18. Kdo je za? Proti? Vzdržani, sprejeto. 18, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 12 in 15, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 5, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 5 in 18, kdo je za, proti, zdržani. Vzdržani, sprijeto. 17, kdo je za? Proti. Vzdržani, zavrnjeno. 8 v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti. Se kdo vzdrži? Sprijeto. Drugi del, kdo je za? Proti. Vzdržani, sprijeto. 9 v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti vzdržani, sprejeto in drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 16 je brezpredmeten, 10 kdo je za, proti. No, nisem povsem prepričana, torej bomo preverili. Elektronsko preverjamo predlog spremembe 10. Potrebna je kvalificirana večina. Konec glasovanja. Zavrnjeno, ker bi potrebovali čez 370 glasov. 16. E, poimensko glasujemo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijetom. Zdaj pa glasujemo o celotnem predlogu. Zdaj je potrebna enostavna večina. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeto. Nadaljujemo z naslednjim poročilom. To je poročilo gospoda Ilčeva. Sprememba člena 181 in 182 poslovnika. Zopet je potrebna kvalificirana večina, opozarjam vas na to, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. In zdaj pa še o celotnem predlogu z enostavno večino, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. Zdaj pa nadaljujemo s poročilom Van de Kamp, homologacija in tržni nadzor dvo ali trokolesnih vozil in štirikolesnikov. Besedilo 148, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Zdaj pa prvi svežen, 147, predlogo ta je brezpredmeten in zdaj glasujemo o besedilu s premembami, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. In še zakonodajna resolucija, glasujemo poimensko, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprijeto. Nadaljujemo s poročilom Panceri. Homologacija kmetijskih ali gozdarskih vozil. Glasujemo o prvem svežnu, predlog smembe 320, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeto. E, Svežna številka 2 je brez predmeten. Glasujemo o spremenjenem predlogu, kdo je za? Proti? Proti? Zdržani. Sprejeto. In še glasovanje o zakonodajni resoluciji. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Nadaljujemo z glasovanjem o poročilu TERO, kartična spletna in mobilna plačila odstavek 41 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti. Nisem uspela razbrati, zato elektronsko preverjamo. Drugi del, glasujte, prosim. Konec glasovanja sprejeto. Nadaljujemo s odstavkom 43 v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeto. Drugi del, kdo je za? Proti? Zdržani? Zopet bomo preverili, glasujemo o drugem delu odstavka 43. Konec glasovanja. Sprejeto. O celotni resoluciji še glasujemo, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Nadaljujemo s poročilom El Kadravi, bančni sistem v senci. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Sledi poročilo Kosta, zaščita otrok v digitalnem svetu. Začenjamo z odstavkom 9 v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Gospa Kosta, ste želeli kaj dodati kot poročevalka? Ja, samo trenutek mi dovolite, gospa predsedujoča. Rada bi opomnila kolegi in kolege, da praznujemo 20-letnico konvencije OZN o otrocih in digitalni svet je eh, zelo novo področje zaščite otrok in hvaležna sem odboru uh, pročevalcem v senci in koordinatorjem za odlično sodelovanje. Mislim, da bomo s tem posredovali zelo pomemben signal vsem tistim, ki so čakali na rezultate glasovanja. E, dobro, zdaj pa drugi del devetega stavka. Kdo je za, proti? Se kdo zdrži? Sprijeto. Odstavek 24 v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti? Vzdržani, sprijeto. Drugi del, kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 25, to je za, proti, vzdržani, sprejeto. 32, to je za, proti, vzdržani, sprejeto. 34, želite preverjanje, preverjamo odstavek 32, glasujte prosim. Konec glasovanja sprejeto. 34, kdo je za? Proti? Se kdo zdrži? Ni bilo jasno, torej lepo prosim, če lahko elektronsko preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja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 Kdo je proti? Vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za? Proti? Vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava L v dveh delih, kdo je za? Proti? Vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za? Proti? Vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava N, kdo je za? Proti? Vzdržani, sprejeto. Zdržani sprejeto. Uvodna izjava Q, kdo je za, proti. Zdržani sprejeto. Uvodna izjava T, kdo je za, proti. Zdržani sprejeto. Zdaj pa še celotna resolucija, kdo je za, proti. Zdržani sprejeto. Čestitke. Poročevalki. Zdaj pa nadaljujemo s poročilom Beker, pobuda za socialno podjetništvo. In sicer začenjamo s predlogom spremembe. Enak, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Nadaljujemo z odstavkom 11, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 26, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 31, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. In še celotna resolucija, kdo je za, proti proti, zdržani, sprejeto. Čestitke pročevalcu. Zdaj pa sledi slavnostna seja s predsednikom Haitija. Ne vem, zakaj tako nasprotujete temu. No, če pa tako nasprotujete temu, potem pa nadaljujemo z glasovanjem. Sem samo preverila. Poročilo tisem. No pa delajmo naprej. Torej, poročilo tisem, predlog spremembe ena. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe dve poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Drugi odstavek in sicer tretji predlog spremembe v več delih. Najprej prvi del poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj pa še drugi del. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe štiri v dveh delih. Prvi del glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Drugi del z dvigom rok. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 9 v dveh delih, prvi del poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Drugi del, zopet poimensko, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Prelog spremembe 10 poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 5 z dvigom rok, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Priporočilo v prilogi glasujemo poimensko. imensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 11. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 12. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 13. Zopet glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Uvodna izjava AE v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del, glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava CN. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava CP. Glasujemo poimensko. Kdo je želel besedo? Za kasneje, dobro. Torej, vodna izjava CP, poimensko glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijeto. Zdaj pa še glasujemo o celotni resoluciji, ravno tako poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijeto. Čestitke pročevalki. Imamo še eno zadnje glasovanje. Prosim, pohitimo in sicer poročilo Nozer, delo skupne parlamentarne skupščine AKP. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Oui, madame, madame, uh, à la place. Madame Strifler, oui. Gospa Strifler, Gospa predsedujoča, nekoliko obžalujem, da ste spremenili dnevni red. Namreč danes je z nami na slavnostni seji predsednik Haitija. Naj vas spomnim na to, da je Evropa glavni donator na svetu, ko gre za pomoč Najmanj, kar bi lahko storili, je, da dostojanstveno sprejmemo predsednika Haitija in res obžalujem, da ste spremenili dnevni red. Predsednik bo prišel čez nekaj trenutkov, seveda ga lahko veličastno sprejmete. Gracias.